Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti, buongiorno. Hvala lepa vsem koordinatorjem, dobrodan vsem. Ostali, mislim, da je bil včerajšnji koktejl sprejem zelo uspešen. Mnogi so se ga udeležili, številni ministri za kmetijstvo. Nažalost nismo imeli na voljo veliko finančnih sredstev, zato smo ponudili bolj boren izbor koktejlov in aperitivov. Vseeno pa so se tudi ministri odeležili tega srečanja, tako da je bil dan zelo uspešen. Hvala lepa tudi naši kolegici Lulingovi za srečanje o vinu. Mislim, da smo jasno povdarili, kakšna je vloga parlamenta, kakšna je vloga našega odbora. Če imate vsi seboj glasovalne kartice, lahko kar začnemo. Sedma točka na dnevnem redu. Izvajanje dvostranske zaščitne klauzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Srednjo Ameriko. Pripravljalec mnenja je Gabriel Mato Androvar. Takoj mu bom dal besedo, potem pa nas čaka glasovanje. Samo par sekund. Predsednik, rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci, vsem tistim, ki so vložili predloge sprememb k temu poročilu. Predsednik je rekel, da smo včeraj jasno povdarili, kakšna je vloga parlamenta. Nažalost, sam nisem uspel uveljaviti vseh predlogov sprememb, vseh sprejeti. Namreč predlogi sprememb, ki so bili vloženi, znatno spreminjajo ta sporazum. Tako da mislim, da na vlogo parlamenta ne gledajo vedno na pozitiven način. Namreč mi pogosto pravimo, da se z nami ne posvetujejo pri sklepanju sporazumov, vendar je res tudi to, da smo pravzaprav zelo pozno vložili predloge sprememb ki so bili celo v nasprotju s tistim, kar je zapisano v sporazumu, zato vseh nisem mogel sprejeti. Hvala. Hvala lepa, Gabriel. Če nihče drug ne želi besede, potem mislim, da glasovalne sezname imate. Začnemo s predlogom spremembe 6. Glasujemo. Votato tutti. Ste vsi glasovali? Dobro. Podpredsednik bo ve, seboj nima kartice, bomo to upoštevali. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 21, prvi del. Prvi del 21. predloga spremembe. Zavrnjen. Sedaj pa drugi del predloga 21. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 7 poročevalca. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Mislim, da je sprejeto. Da. Predlog je sprejet. Predlog 22. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 23, poročevalca, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 24, glasujte prosim. 24. predlog, avtor Omar J. Konec glasovanja. Mislim, da je zavrnjen ta predlog. Glasujemo o 25. predlogu spremembe. 25. predlog. Mislim, da bo tudi ta predlog zavrnjen. Tako je. Glasujemo o predlogu spremembe 9 poročevalca. Predlog spremembe številka 9. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 10 poročevalca. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Predlog 11. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu 12 poročevalca. Glasujemo o 12. predlogu spremembe. Konec glasovanja. 12. predlog je sprejet. Še predlog 13 poročevalca. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Sedaj nas čaka še 26. predlog o Marje. To je zadnji predlog. Vsi smo proti, tako da je zavrnjen. Še nekaj uvodnih izjav nas čaka. Glasujemo lahko v bloku in sicer v vodne izjave od 14 do 19. Ne? Se ne strinjate? Kateri predlog želite izključiti? Potem pa glasujemo o predlogih od 14 do 18 do predloga spremembe terabela. tudi to vam ni všeč. Dobro, predlog 14 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 1. Poročevalca. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Številka 2. Poročevalca. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejet. Predlog tri poročevalca, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 15. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog številka 16. Glasujte, prosim predlog številka 16. Konec glasovanja. Sprejet. Številka 4 poročevalca. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 17. Glasujemo o predlogu številka 17. Omar je. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 18. Tarabela. Glasujemo. Konec glasovanja. Nihče ni bil proti sprejeto. Predlog 19. Kdo se je vzdržal pri tarabeljenemu predlogu? Predlog 19. Mato Adrover. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog številka 5. Ne. Ta ne. Predlog 20. Alveš. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o mnenju, kot je bilo spremenjeno. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke kolegu Gabrielu. Glasujemo še o drugem mnenju. Gremo kar neposredno na osmo točko na dnevnem redu. Nadaljujemo z glasovanjem. Pripravljalec mnenja Gabriel Mato Adrovar izvajanje dvostranske zaščitne klauzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz porazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem. Ste pripravljeni? Začnemo s predlogom šest. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 21. Stojanov. Glasujemo o predlogu 21. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 22. Prvi del. Prvi del 22. predloga. Proti ste bili večinoma, tako da je predlog zavrnjen. Sedaj pa še drugi del predloga 22. Tu pa smo večinoma za. Sprejeto. Predlog 7 poročevalca. Glasujemo. Mislim, da smo tudi tu večinsko za. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 23 pozor pri tem predlogu. Glasujemo o 23. predlogu. Morala bi biti velika večina proti, tako da je predlog zavrnjen. Predlog 24 sekretarjat pravi 24. predlog, tako da glasujemo o predlogu 24. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 25. predlog. Glasujte, prosim. 25. predlog, to bi morali biti večinoma proti. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen predlog 26. Glasujemo. Tudi tu večina proti. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 9. Glasujemo. To je predlog poročevalca. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 10 poročevalca. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog številka 10 je sprejet. Predlog 11 poročevalca. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Glasujemo o predlogu 12 poročevalca. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog 12 je sprejet. 13. predlog poročevalca. Glasujemo. Konec glasovanja. Prejet tudi ta predlog. Predlog 27. Glasujemo o predlogu 27. Konec glasovanja. Mislim, da je predlog zavrnjen. Sedaj pa vodne izjave. štirinajsti predlog. Predlog štirinajst, konec glasovanja, sprejet. Sedaj pa glasujemo o prvem predlogu poročevalca. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog dve. Glasujemo uvodna izjava dve poročevalca, konec glasovanja, predlog dve je sprejet. Tretji predlog poročevalca. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi številka 3 je sprejet z veliko večino. Predlog številka 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi tu Velika večina za. Sprejeto. Predlog 16 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Izvrstno gremo naprej. Četrti predlog poročevalca. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 18, Mark Tarabela. Vedno najdemo eno vodno izjavo pri Marku Tarabeli. Predlog 18, sprejeto z veliko večino. Vedno se nekdo vzdrži pri glasovanju o predlogih Tarabele. Moramo ugotoviti, kdo je to. Žazebove nima svoje kartice. Predlog 19, poročevalca. Predlog 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Predlog 5. Ne. Predlog 20. Luis Alves, glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje o mnenju, kot je bilo spremenjeno. Ste vsi glasovali? Dobro. Čestitke Gabriele. Gremo naprej, deveta točka na dnevnem redu. Proračun za leto 2013 pa oblastilo za trialog. Z nami je pripravljalka mnenja Ester Delange. Z nami je tudi Giovanni Lavija, ki je generalni poročevalec za proračun 2013 iz našega odbora, torej prihaja generalni poročevalec za proračun. Tako kot lani je tudi letos stanje takšno, da bo generalni poročevalec že v začetku proračunskega postopka za leto 2013 vzpostavil tesne povezave z vsemi pristojnimi odbori. To je prva izmenjava mnen, govorili bomo o prednostnih nalogah parlamenta za proračun za leto 2013. Še preden bo torej komisija predstavila osnutek proračuna. 25. aprila bo predstavljen osnutek proračuna. V tem poročilu opredeljujemo torej pooblastilo za trialog, ki bo potekal julija do 10. maja. Bi se morali o tem pogovoriti, do 31. maja je rok za ulaganje predlogov sprememb. 20. junija bo odbor za proračun glasoval o tem, na plenarnem zasedanju pa naj bi o tem glasovali julija. Besedo bom predal kar kolegici Delange in potem še kolegi Delavija. Giovanni, boš najprej ti izvoli. Grazie. Hvala lepa, predsednik. Kot si že sam povedal, proračunski postopek je dolg postopek, s katerim se bomo ukvarjali praktično celo leto. Postopek se je začel s prejetjem smernic O teh smo glasovali in jih izglasovali z veliko večino na Strasburškem plenarnem zasedanju prejšnji teden. Veliko razlogov je, zakaj sem danes v vašem odboru. Seveda sem član odbora, ampak obstajajo tudi drugi razlogi, zakaj sem danes tu. Želim vzpostaviti tesno sodelovanje z vsemi specializiranimi poročevalci, ker si želim, da bi skupaj opravili to pot, ki vodi do sprejetja proračuna. Skupaj bi morali izpostaviti prednostne naloge na posameznih področjih, kjer delujejo odbori. Rad bi vas opomnil, da je to zadnje leto v finančni perspektivi od leta 2007 do 2013. V zadnjem letu v proračunskem okviru se pogosto zgodi, da se pojavijo dodatne zahteve po plačilih zaradi zaključevanja programov. Pri kmetijskem proračunu so stvari nekoliko drugačne, obveznosti, prevzem obveznosti za izplačila nekako so upadajo in se tudi ne soočamo z enakimi težavami kot na drugih področjih in v drugih sektorjih. Vseeno pa bi rad povdaril, da je ta proračun bil pravzaprav opredeljen po spravnem postopku za proračun za leto 2012. Svet je močno nasprotoval temu, da bi povečali sredstva za prevzem obveznosti in izplačila tudi zaradi krize. Kriza je tista, ki je močno obarvala to obdobje in tudi ogrozila nacionalne proračune. Ob koncu lanskega leta so se pojavile zahteve potem, da damo na stran določena plačila meseca decembra leta 2011 je bila vrednost teh zahtevkov 16 milijard evrov. Sicer so bili v rezervah določeni dodatni veri. 5 milijard evrov smo imeli na voljo še ob koncu leta, ampak vseeno bodo ti zahtevki po dajanju sredstev na stran vplivali tudi na priprave za sprejem proračuna za leto 2013. Na plenarnem zasedanju smo torej sprejeli smernice za proračun, osredotočili smo se na dve prednostni nalogi, rast in razvoj na eni strani, na drugi strani zaposlovanje razrešiti je treba predvsem problem, ki se pogosto pojavlja v državah članicah, v mislih imam brezposelnost mladih. V nekaterih državah je brezposelnost mladih presegla tudi 40 odstotkov, zato bi morali jasno povdariti tudi to, da je v zadnjih desetih letih 85 odstotkov delovnih mest zagotavljal sektor malih in srednje velikih podjetij, tako da bi morali ta podjetja bolj podpirati. Mala in srednje velika podjetja so po našem mnenju strateško zelo pomemben element, če želimo zagotoviti gospodarsko rast in če želimo tudi zmanjšati to visoko stopnjo brezposelnosti, ki je značilna za številne države. Kot je povedal predsednik, razprava se šele začenja o tem pooblastilu za trialog. Posebni odbori bodo seveda morali tudi razmisliti o svojih prednostnih nalogah. Poleg tega pa bi morali razmisliti vsi skupaj tudi o programih in proračunskih smernicah, ki se nam zdijo najmanj pomembni. V času krize, v času, ko bomo sprejemali omejen proračun, bomo morali natančno opredeliti prednostne naloge, to drži. Istočasno pa moramo preveriti, ali obstajajo kakšne proračunske vrstice za programe, ki ne dajejo dodane vrednosti, programe, ki so bolj negativni, če jim lahko tako rečem. Predsednik je že omenil časovnico, Predno zaključim, bi rad dodal samo še nekaj v zvezi z tipično prednostno nalogo parlamenta. Imamo pilotne projekte in pripravljalne ukrepe. V zvezi s tem imamo posebno časovnico, zato ker smo želeli, da bi Evropska komisija pripravila predhodno oceno izvedljivosti teh ukrepov. Zato smo tudi posebne odbore prosili, da zberajo vse posamezne predloge glede pripravljalnih ukrepov, glede pilotnih projektov. Do maja naj bi torej zbrali v odborih posamezne predloge. Te predloge bomo potem poslali odboru za proračun. 4. junija bo ta odbor za proračun svežen poslal, torej svežen teh predlogov za pripravljalne ukrepe in pilotne projekte poslal komisiji komisija pa bo še pred poletjem ocenila, kakšna je možnost za izvajanje teh predlogov. Potem nam bo komisija tudi povedala, ali je nekaj izvedljivo ali ne, ali je morda že kaj vključeno v proračunske vrstice, ali torej obstaja možnost, da se vse te zadeve uresničijo. Po poletju pa bomo stvari spreminjali, če se bo to izkazalo za potrebno komisija bo potem vse to vključila tudi v končni svežen, o katerem se bomo pogajali. Spravni postopek naj bi se zaključil novembra. Končni predlog proračuna pa naj bi potem obravnavali in o njem glasovali na plenarnem zasedanju novembra. Ni. Hvala lepa, Giovanni. Sedaj pa začenjamo kar z razpravo. Najprej gospa Delange. No, I, I know my place. I'm happy for our. Vem, kakšen je vrstni red. Najprej govori generalni poročevalec, potem je na vrsti odbor za kmetijstvo. Prepričana sem, da bomo zelo dobro sodelovali tudi s poročevalci v Senci. Najprej hvala lepa Giovanniu Laviji, ker je danes z nami. Odbor za kmetijstvo je lahko zelo vesel, da ima generalnega poročevalca, ki je seznanjen s proračunom, tako da sem res zelo vesela, da je Giovanni z nami. Verjetno bo tudi sam imel kaj za dodat k temu, kar bomo danes povedali. Očitno se stvari izboljšujejo tudi na področju znanja italijanščine, ki ga imam. In verjetno ob koncu leta, ko bom bolj sodelovala z generalnim poročevalcem, se bo tudi moje znanje italijanščine izboljšalo. Ampak če sedaj pridem na resne stvari. Smo ob koncu večletnega finančnega okvira. Vemo, da bo proračun omejen. Generalni poročevalec je že omenil, kakšno je trenutno stanje. Situacija bo nekoliko manj huda v kmetijskem sektorju, zato ker imamo letni proračun, naprimer, za strukturne sklade. Vseeno pa pričakujemo, da bo komisija predstavila številke, ki bodo že zelo blizu zgornjim mejam, če bomo ponovno uveljavili. EDV, potem bo naš manevrski prostor zelo omejen. Kar zadeva proračun za leto 2013, se mi zdi, da bi morali pri dodatnih prednostnih nalogah, kot je rekel generalni poročevalec, preveriti, ali obstajajo proračunske vrstice, kjer nismo dovolj uspešni, kjer morda ne porabljamo vseh sredstev, kjer bi lahko uporabili neporabljena sredstva. Če imamo kakšne dodatne prednostne naloge ali pozitivne prednostne naloge, pa moramo preveriti, odkot prihajajo sredstva za ta sektor. Preveriti je treba pluse in minuse ne pa da se samo strinjamo z vsem, kar nam predlagano stavno, nimamo dovolj manevrskega prostora za financiranje čisto vseh prednostnih nalog. Če bodo države članice prisiljene vrčevati in delati na vrčevalnih ukrepih, potem bi, mislim, tudi mi morali prevzeti določeno mero odgovornosti. Kar zadeva pripravljalne ukrepe in pilotne projekte, to je poročevalec že omenil, Naj povem, da sta za odbor za kmetijstvo pomembni dve zadevi. Najprej moramo opredeliti svoje prednostne naloge. Velike možnosti obstajajo, da odbor za proračun sprejme naše predloge v zvezi s tema dvema zadevama, če bomo v našem odboru odločni, če bo več političnih skupin zauzelo enako stališče. Pozamesni projekti bodo manj uspešni kot skupni projekti, zato bi morali pri tem sodelovati. Druga pomembna zadeva glede pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov pa je, da ko bomo vendarle uspeli prepričati kolege z odbora za proračun, da je določen projekt ali ukrep pomemben in ko bomo zato dejansko dobili denar strani odbora za proračun, bi tudi komisija morala prestaviti v višjo prestavo in začeti izvajati te prednostne naloge. Kar nekaj pilotnih projektov smo že opredelili kot prednostne v zadnjih letih, gleda gospoda Boveja, ki je pripravil poročilo o prehrambeni dobavni verigi in o pomankljivostih pri njenem delovanju. Gospod Bove, vsako leto prosimo, da se oblikuje pilotni projekt, zato da se preuči učinek krize, da se oceni manevrski prostor. Dobro je, da ste nam seveda dali na voljo milijon evrov v prevzetih obveznostih in 500 tisoč evrov pri izplačilih. Problem je v tem, da nimamo na voljo dovolj informacij. Če ima komisija na voljo te informacije, naj nam jih prosim posreduje. Prosimo torej, da stvari raziščete in da na koncu pošljete tudi zaključke, do katerih ste prišli. Gospod predsednik, ko razpravljamo o ukrepih in projektih, bi bilo smiselno povabiti komisijo na razprave. Morda ne danes, ampak daj drugič, zato da nam tudi pove, zakaj se določene prednostne naloge ne uresničujejo. Kar nekaj prednostnih nalog bo treba opredeliti v odboru za kmetijstvo, ampak kot rečeno, te naloge bi morali opredeliti skupaj cene, manevrski prostor in marže, o tem se bomo morali pogovarjati tudi v okviru proračuna za prihodnje leto. Sektor zelenjave je pomemben, lani smo imeli, kot veste, krizo, zato smo dali na voljo dodatna sredstva. Ta sredstva lahko sedaj izkoristimo, tako pravi komisija. Ester Hernanc, veš, da imamo predvsej hude vremenske razmere trenutno, kar vpliva tudi na sektor zelenjave. Obračam se k kolegicam in kolegom, poročevalcem v senci in jih sprašujem, če ne bi morda nekoliko več pozornosti temu sektorju posvetili v prihodnosti. Veselim se sodelovanja s poročevalci v senci, z generalnim poročevalcem in se že veselim njihovih pripomb. Hvala. Grazie, Ester, direi, bene, Hvala lepa. Vesel sem, da imamo generalnega poročevalca za proračun, da je to gospod Lavija, ki bo upošteval tudi mnenje našega odbora. Začenjamo z razpravo. George Lyon je prvi. Uh, Hvala, predsedujoči, na hitro. Naj povem, da je pristop Ester pri določanju priznostnih nalog odbora za kmetijstvo eh, je pomembna. Pomembno je tudi vedeti, kje lahko poskrbimo za prihranke za kmetijstvo. Dobro je, da podamo te predloge odboru za proračun. Eh, časovnica za leto 2013 bo zelo eh, tesna, kajti bližamo se koncu večletnega finančnega okvira in države članice seveda sedaj Eh, pon, ulagajo velike zahteve za to, da bi lahko še počrpala vsa preostala sredstva. Moramo razmisliti tudi o tem, kje lahko prihranimo in kje lahko eh, obnovimo naš proračun. Zato so pomembne naše prednostne naloge. Potem predstavitveni projekti. Eh, ja, tukaj je potrebno doseči dogovor. Upam, da se bodo vse politične skupine strinjale glede tega, da je potrebno podpreti dva predstavitvena, ključna predstavitvena projekta. Glede tega se bomo pogajali tudi z drugimi poročevalci v senci, tako da bomo lahko zagotovili dosledni pristop. Seveda bodo to zelo težka proračunska pogajanja za, leto, za proračunsko leto 2013. Bene, grazie George. Anche George, George. Hvala, George. George je podpredsednik odbora za proračun v tem drugem delu mandata. Ulrike, potem pa Elizabeth. Hvala lepa. Pozdravljam to prvo izmenjavo mnen o proračunu za leto 2013. Osnutka komisije sicer še nimamo. Zahvaljujem se Ester in pa Giovanniju. Pomembno je, da lahko danes skupaj razpravljamo o tem. Jasno je, da bo tudi proračun za leto 2013 zaradi praznih blagajn v državah članicah pod velikim pritiskom. V zvezi s tem bi želela opozoriti na to, da moramo poštevati lastne, da bi bilo dobro, če bi imeli lastne eh, vire. V času tesnega proračuna je pomembno zastaviti prednostne naloge in cilje in zato vse člane našega odbora naprošam, naj resno razmislijo o tem, katera področja so najbolj pomembna v proračunu 2013. Ko gre za predstavitvene projekte, se mi zdi pomembno to, da se omejimo na dva ali tri predstavitvene projekte, ki so resnično pomembni in tudi svet bi moral razmisliti o tem, eh, kaj so njegove prednostne naloge in kaj točno pričakujejo od evropskega proračuna. Ne more biti tako, da se vedno več nalog prenaša v pristojnost Evropske unije, proračun se pa krči. Danes imamo 27 držav članic, ne samo 15 držav članic. Zato tudi potrebujemo ustrezna sredstva. Za kmetijsko politiko potrebujemo močan proračun. V zvezi s tem moramo razumeti tudi to, da je kmetijska politika edina resnično skupnostna politika v Evropske uniji. Potrebno poskrbeti za doslednost med posameznimi političnimi področji ne more biti tako, da z subvencijami izvozov negativno vplivamo na razvojno politiko. Eh, zanima me, kaj se bo zgodilo 25. aprila, ko bo komisija predložila svoj predlog proračuna. Hvala. Grazie, Ulrike. Adesso Elisa. Hvala, Ulrike, Elizabet, potem pa podpredsednik našega odbora. Hvala lepa. Ja, to je že dolgo let najpomembnejša tema v, mojem, v našem odboru, zato se zahvaljujem eh, Giovanni in Ester za povedano. Mislim, da imamo tukaj dobro moštvo, ki bo upoštevalo prednostne naloge eh, odbora za kmetijstvo. Ja, vedno znova se je vrčeva, pojavljalo varčevanje. Razumem, da eh, morajo varčevati, tako države članice, kakor tudi mi. Ampak če sedaj govorim samo o Nemčiji, mi imamo državno kvoto približno 46 odstotkov in uh, velik del tega denarja damo v Evropsko unijo. Zato moram se vprašati, ali je to za nas enako pomembno oziroma ali ne bi bilo bolje, če bi nacionalne države, ki morajo varčevati in tudi mi, ki moramo varčevati, um, če bi eh, države članice razmislile o svoji nacionalni kvoti, ki jo morajo prispevati v proračun Evropske unije. Vem, da je tudi zaposlovanje in rast pomembna tema, zaskrbljujoča je zlasti brezposelnost mladih. In tukaj moramo v tem smislu upoštevati predvsem podeželska območja, seveda tudi urbana območja, ampak tukaj je potrebno dati pozornost predvsem na eh, podeželje. Če bodo mladi ljudje zapuščali podeželje, se bomo soočali z novimi problemi, ki bodo na koncu stali še več denarja. Podpiram tudi pristop eh, v zvezi z majhnimi in velikimi podjetji in tukaj moramo spet eh, se posebej osredotočiti na podeželska območja. Moramo razmisliti o tem, kaj so naše prednostne naloge, kaj za nas pomembno, kaj za nas ni pomembno. In uh, dobro bi bilo, če bi v odboru soglasno govorili o naših prednostnih nalogah, o prednostnih nalogah na področju kmetijstva. Na ta način bomo tudi v prihodnje uspešni. Želim si, da bi bil takšen tudi proračun za kmetijstvo in eh, še enkrat je potrebno podariti, da je to edini skupni, resnično skupni proračun in tako mora tudi ostati. Hvala. Grazie, grazie Elizabeth. Hvala Elizabeth podpredsednik Sekirski in za njim kolega Jar. Äh, Państwo sprawozdawcy mówili o ograniczeniach budżetowych. Hvala lepa. Govorili smo o možnosti varčevanja pri proračunu. Kakšen je obseg tega varčevanja in pa proračunskih omejitev? Mislim, da gre tukaj predvsem za strukturne sklade, ne pa eh, nas, tukaj ne gre nasplošno za skupno kmetijsko politiko. Eh, sredstva, ki gredo iz eh, evropskega proračuna v države članice, so razvojna sredstva, ki pomagajo državam članicam pri boju proti krizi. Tukaj se v glavnem govori o vrčevanju. In pa potem kakšna je stopnja črpanja oziroma uporabe sredstev. Če govorimo o tem letu in naslednjem letu, če se bo zgodilo, da finančna perspektiva ne bo sprejeta, potem bo leto 2013 pomembno leto, ko govorimo o. Ile budžet rolne v roku. Ko gre za določanje odhodkov. Kakšen bo del proračuna za kmetijstvo v splošnem proračunu? To moramo vedeti za leto 2013 in pa za sedemletno obdobje 2007 do 2013. če bi na ta način lahko prikazali, kako so se zmanjšala sredstva za skupno medijsko politiko. Ja. Kolega Jar in potem Šmit. Hvala lepa. Štiri pripombe bi podal. Najprej se zahvaljujem obima poročevalcema. Mislim, da je to poročilo v dobrih, eh, v dobrih rokah. ja, e, če imamo dobra generala, potem tudi bitke dobro potekajo. Ja, seveda je potrebno upoštevati težki proračunski položaj držav članic, to je potrebno upoštevati, e, to podpiram. Slabo bilo, če bi ustvarjali vtise, da morajo države članice doma varčevati, mi tukaj v Bruslu bi pa izdajali nakupe denarja. Ne smemo pustiti takšnega vtisa ampak eh, to seveda zahteva tudi pravično eh, sodelovanje. Mene jezijo tiste države članice, ki deloma pridejo v eh, Brusel, imajo, dobro, imajo veliko dobrih idej za nove projekte, ampak potem pa se nišče ne pogovarja o financiranju. V, las, v lanskem letu obstaja uh, ta tendenca, da se samo eh, podaja ideje v Brusel, potem pa ni sredstev za to. Ja, nimam nič proti dobrim idejam, proti dobrim projektom, ampak tudi financiranje je potrebno zagotoviti, sicer eh, tukaj ne gre za neko pravično sodelovanje. Eh, naslednja pripomba, ja, kmetijski proračun, tukaj se strinjam z predhodnimi govorniki, nastopiti moramo uh, Eh, samozavestno. V zadnjih letih smo se izkazali za razumno politiko, naša politika je skupna, eh, eh, zagotovimo veliko delovnih mest v Evropski uniji, tako v primarnih sektorjih, kako tudi v sorodnih sektorjih. Prav tako smo postali cenejši v zadnjih letih. Eh, čeprav tega mediji še vedno ne razumejo, vedno znova se govori samo o kmetijski politiki kot o glavnem eh, izdatku Evropske unije. Ne, mi, mi sedaj trošimo manj na eh, prebivalca. Dobro bi bilo, če bi to sporočili tudi javnosti. Mislim, da moramo biti samozavestni, moramo povedati, da zagotavljamo uh, delovna mesta, z eh, drugim stebrom imamo sedaj tudi podporni inštrument, eh, ki, s katerim lahko pomagamo gospodarstvu, na, eh, kmetijskemu gospodarstvu. In pa še zadnje, želim si, da bi v odboru za kmetijstvo imeli dovolj prožnosti, ne govorim o rezervah. Dobro bi bilo, če bi imeli dovolj prožnosti, zato da če pride do kakršnih koli katastrof, kriz, moten na trgu, da imamo možnost uh, se odzvati na te spremembe uh, s pomočjo sredstev iz teh eh, rezerv. Če nam to ni omogočeno, potem vse skupaj traja zelo dolgo, potem uh, se tudi ne moremo hitro odzvati in. Uh, Mislim, da bi morali tudi temu posvetiti dovolj pozornosti. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Šmit. Hvala, kratek bom. Veliko je že bilo povedano. Všeč mi je pristop poročevalcev do te teme. Mislim, da odbor mora biti realističen. Gre za konec trenutnega obdobja financiranja in moramo se vprašati, kako bomo eh, postopali eh, pri naslednji finančni perspektivi. Eh, pri pogajanjih moramo biti razumni. Strinjam se z gospod eh, Delangen, če je vse prednostna naloga, ni nič prednostna naloga. Moramo biti realistični pri tem, ko določamo, kje lahko varčujemo, kje lahko izdajamo naš denar v parlamentu. Eh, se zdi, da smo kot mali otroci za božič, da imamo toliko želja in potem se na koncu nobena ne uresniči. Gospa Lange je pozorila tudi na to, da je potrebno upoštevati tudi marže. Eh, mi smo uložili tudi predlog spremembe na to temo. Eh, v zvezi s tem je potrebno, eh, to je potrebno upoštevati pri celotni prihrambeni verigi. Ampak še vedno nimamo dovolj podatkov od komisije, še vedno ti podatki niso vorodostojni. Eh, in če komisija misli, da to ni izvedljivo, potem moramo razpravljati tudi o tem. Do tega smo odprti. Če smo pa mi tisti, ki smo demokratični izvoljeni in postavimo prednostne naloge, moramo pričakovati, da se te tudi uresničijo. Eh, več moči potrebujemo. In jasno moramo povedati, kaj so naše prednostne naloge in kaj se kasneje z njimi, z njimi zgodi. Bene, grazie a tutti per gli interventi. Dobro, najlepša hvala vsem za te pripombe. Besedo sedaj dobijo predstavniki komisije, najprej gospod Longo in potem gospod Lange. Hvala, gospod predsednik. Par krajših pripomb k tej zanimivi razpravi, ki smo jo prisostovali danes dopoledne. še posebej se nam je zdelo zanimivo tisto, kar je povedal kolega Lavija, ki je omenjal smernice. Mislim, da se s tem lahko vsi strinjamo. Namreč vzpostavili smo neko ravnotežje med zahtevami po vrčevanju in med zahtevo potem, da se ponovno oživi gospodarstvo. Še posebej se mi zdi pomembno obravnavati ta vidik. Gospodarska rast v podeželskih območjih, tudi med razpravo je bilo jasno podarjeno, da na podeželju še vedno obstaja predvsej brezposelnosti, da je treba nekaj storiti v zvezi s tem, da ne moremo enostavno dopustiti takšnih dogodkov in da tudi lokalno podeželsko gospodarstvo ne zmore vzdržati takšne brezposelnosti. Na voljo imamo torej predlog za proračun za leto 2013. 25. aprila naj bi o tem glasovali. Mi delamo seveda na podlagi scenarijev, ki so skladni s tistim, kar je povedal kolega Lavija. Poleg tega pa so ti predlogi skladni tudi s tistim, kar je povedala gospa Delange. Proračunski postopek je seveda zelo zapleten, tudi zaradi tega, ker se nahajamo ob koncu finančnega okvira in tega programskega obdobja, še posebej pa so razmere težke zaradi krize. V tej razpravi sem nekaj pogrešal. Celo pripravljen sem bil odgovoriti na vprašanje, če bi se pojavilo. V tem času se mi zdi, da to vprašanje zadeva predvsem vse tiste, ki se okvarjajo s kmetijstvom. Vprašanje pa je, ali bi morda sedaj tvegali in začeli uveljavljati fiskalno disciplino tudi na tem področju. Ne želim stvari prehitevati, do 31. marca je še čas, da se vložijo predlogi sprememb. Mislim, da v letošnjem letu ne bi smeli urvajati takšne discipline, ker ne obstaja kakšno večje tveganje. Na voljo imamo tudi sklad za prestrukturiranje iz sladkornega sektorja v tem skladu je 640 tisoč evrov, tako da nam fiskalne discipline ne bo treba usiljevati. To je dobra novica. Bi pa vseeno rad še nekaj povdaril. Namreč skrbi nas to, kot ste že sami rekli, da se nahajamo v pozni fazi programskega načrtovanja, tudi ko gre za podeželske ukrepe, gre za večletne ukrepe. Posebno pozornost bomo morali seveda posvetiti posodabljanju in izvajanju teh programov. To je še posebej pomembno, ko gre za plačila in prevzete obveznosti. Zato upam, da bo odbor za kmetijstvo skupaj z odborom za proračun posvetil posebno pozornost temu vidiku. Enako velja seveda tudi za poročevalca Lavijo in gospoda Lange. To je vse. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Hvala, direktor Longo. Hvala lepa tudi za vse te novice, ki si nam jih pravzaprav samo potrdil. Kolegica Delange dobi besedo in na koncu še gospod Lavija, če počuti potrebo potem. Hvala, kratka bom. Zahvaljujem se kolegom za njihovo podporo. in za tiste točke, ki so jih izpostavili v svojih uh, pripombah. Zahvaljujem se komisiji, da je z nami in da z nami sodeluje. Glede na to, da se bomo najprej začeli ukvarjati z uh, predstavitveni projekti in pa pripravljalnimi ukrepi, mislim, da bi morali o tem bolj podrobno razpravljati s komisijo, ne glede samo glede tega, kaj so prednostne naloge za prihodnost, ampak tudi uh, kaj se je zgodilo s prednostnimi naroki, ki smo jih um, določili v preteklosti. Morda bi lahko to naslednjič uvrstili na dnevni red, ko bomo razpravljali o proračunu. Morda bi lahko prišel nekdo iz komisije in nam pojasnil, zakaj se nič ne zgodi na področju marš za cene in uh, ko gre za opazovanje le teh. Zakaj je to tako pomembno za odbor Agri? Če si ogledamo vse druge politične skupine, mislim, da smo vse skupine to prej ali slej izpostavile in smo izrazile široko podporo za to idejo. To je bilo poročilo Bove, potem pa so to omenili tudi uh, poslanci Srpske ljudske stranke ali eh, socialistov. Um, moramo vedeti, katere so projekti in pa ukrepi, ki smo jih zahtevali v preteklosti in kaj trenutno komisija počne v zvezi s tem. Dobro bi bilo, če bi lahko o tem razpravljali. Eh, no, to je prednostna naloga za sedaj. Če imate še kakšne druge predloge, pa mi to sporočite. Giovanni, hvala lepa vsem za to zanimivo razpravo. Hvala lepa zato da ste mi dali možnost, da zberem te dodatne zanimive in koristne pripombe, ki bom uporabil tudi v prihodnih razpravah v naslednjih mesecih. Nekaj pojasnil bi vam rad dal, zato ker se mi zdi, da bi to koristilo. Najprej, kar zadeva predstavitev pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. Najprej moramo preveriti, kolikšen manevrski prostor imamo pri posameznih proračunskih vrsticah. Kot veste, se države članice soočajo s težavami, zato moramo najprej preveriti, kaj lahko iz posameznih razdelkov maknemo. Če se odzovem še na pripombe Petra Jara, ki je omenil potrebo po fleksibilnosti, ko gre za krizne intervencije. Znotraj proračuna imamo pravzaprav dožnost, da ohranimo manevrski prostor v višini 300, 300 tisoč evrov, če nastopi kriza, da lahko posredujemo. Ta znesek bo seveda odpadel v naslednji finančni perspektivi, vsaj če si pogledamo, kakšen je predlog komisije. Vseeno pa moramo imeti na voljo neko obvezno maržo tudi v naslednjem proračunu. Še nekaj bi rad podaril. V zadnjem letu večletnega finančnega okvira se trenutno nahajamo. Težko bo sedaj opredeliti roke za naslednje finančno obdobje. Zavedati se moramo, da bo sprejet proračun za leto 2013 na podlagi medinstitucionalnega sporazuma opredeljen lahko tudi na podlagi predhodne finanč, predhodnega finančnega okvira, če se ne bomo uspeli dogovoriti s svetom. V tem primeru bi kot podlago za proračun za leto 2013 morali upoštevati tudi inflacijo. Potem pa še prednostne naloge, čisto na koncu. V zadnjih dveh proračunskih postopkih, ko sem v odboru za proračun vse skupaj spremljal, ko sem sodeloval tudi v spravnem odboru, sem ugotovil, da je svet k spravnemu postopku vedno pristopil z določenimi zadržki glede prevzetih oblačil. Vedno so želeli, da se sredstva znižajo, vendar niso nikoli povedali, kje. Na voljo imamo smernice, kot veste. Svet bi moral sedaj predstaviti zelo natančen predlog svet predlaga nižje znižanje proračuna kot komisija, ne moremo biti mi izključno pristojni za kakršnokoli nižanje proračuna. Še enkrat bi se rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Obiskal bom, kot veste, tudi druge odbore in na podlagi teh pripomb, ki sem jih danes slišal, bom lahko jasno predstavil, kako poteka delo. V vašem odboru vidim, da dobro delate, da dobro sodelujete in tudi vaše prispevki so šli v tej smeri. Hvala še enkrat in se vidimo tekom leta še kdaj. Hvala lepa, kolegi Lavija. Hvala lepa vsem. Seveda bomo skrbno spremljali to zelo pomembno vprašanje. Sedaj pa gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. James Nicholson je z nami. Deseto in enajsto točko bomo obravnavali skupaj. Deseta točka sprememba direktive 64.432 glede računalniških baz podatkov, ki so del mrež nadzora v državah članicah. Kolegice in kolegi, Kar zadeva računalniške baze podatkov, ki so del mreže nadzora v državah članicah in kar zadeva še naslednje poročilo, prostovoljno označevanje govejega mesa, kot rečeno, obe točki bomo obravnavali skupaj. Poročevalec pri obeh zadevah je kolega Nikolson, z nami so tudi predstavniki komisije. Vlog, rok za vložitev predlogov spremem pri obeh poročilih je 29. marec nekaj dni imate torej še na voljo. Jim, izvoli. <clears throat> Much, uh, Hvala, predsednik. Kako ste povedali, sem odgovoren za to temo. Z veseljem sem pripravil osnutek poročila glede predloga komisije o prostovoljnem označevanju govejega mesa in pa spremem računalniških baz podatkov. Obstaja tudi predlog v zvezi z eh, računalniškimi bazami podatkov, ki so del mrež nadzora v državah članicah. Najprej bom na hitro predstavil, kaj sem eh, pripravil v zvezi z prostovoljnem označevanjem govejega mesa. Glavni namen eh, tega predloga je, da bi prepoznali elektronsko identifikacijo kot uradno sredstvo za identifikacijo goveda. Eh, tukaj gre za odziv na tehnološki razvoj in eh, na vedno večjo uporabo elektronske identifikacije v Evropi in pa v tretjih državah. Predlog je namenjen tudi temu, da bi uvedli harmonizirane tehnične standarde, tako da bi eh, to elektronsko označevanje mm, kar najbolj izkoristili. Komisija predlaga, da bi identifikacija bila uvedena na prostovoljni osnovi, na eh, posameznih kmetijah ali pa da bi države članice lahko se odločile, da naj to označevanje postane obvozno, obvezno. Eh, to bi pomenilo, da tisti, kmetje, ki imajo koriste od tehnologije, lahko uh, se odločijo za elektronsko označevanje, manjši obrati pa ne bi bili prisiljeni v to. Z predloge sprememb v zvezi z, eh, z elektronskim označevanjem. Uh, eh, moje predloge sprememb uh, izražajo, da podpiram ta prostovoljni pristop, uložil eh, pa sem tudi predlog spremembe, da bi izključili živali rojene pred letom 98. In pa eh, govorim tudi o možnosti dveh eh, sredstev označevanja. Kar se tiče črtanja določb o prostovoljnem označevanju govejega mesa glede na določbe v zvezi z označevanjem govejega mesa je komisija predlagala, da bi črtali zahteve. Um, za tiste živali, ki so tradicionalno vzgajane, trenutno so nosilce dejavnosti morale uložiti zahtevo Eh, preko držav članic komisiji, preden so lahko zapisali to oznako na embalažo. Ampak eh, to je postalo mm, preveč birokratsko, to je predstavljalo preveč upravnih bremen in ni predstavljalo dovolj korist, eh, koristi za potrošnike, zato da bi lahko upravičili ta dolg postopek. Zato pozdravljam ta poskus, da bi zmanjšali birokracijo in poskrbeli za poenostavitev. Potrošniki so lahko pomirjeni, tu ne gre za nobeno izkrivljanje pravil glede označevanja, druga zakonodaja pokriva to področje, kako naprimer informacija o prehrani potrošnikom, ki smo ga sprejeli ne tako dolgo nazaj. Ehm, tudi odbor Envi široko podpira ta del predloga. Potem, kar se tiče računalniških baz podatkov in pa mrež nadzora v državah članicah, gre predvsem za tehnični predlog strani komisije gre za dopolnilo predlogom, ki sem jih pravkar opisal v zvezi z elektronskim označevanjem kot o uradnem označevanju govega mesa, gove, govedi in govega mesa. Um, te računalniške baze podatkov lahko uporabijo države članice pri identifikaciji goveda. Predlogi govorijo o elektronski identifikaciji in o njihovem vnašanju v računalške baze podatkov. Nisem vložil nobenih predlogov spremljen po zvezi s tem. Zanima pa me, kako, bodo se, kako se bodo na elektronsko identifikacijo odzvali kmetje. Uh, morda se bo s tem znižala tudi cena tehnologije, in na ta način bo ta možnost postala bolj privlačna za številne kmetje. E, možno je, da bo ta tehnologija olajšala življenje kmetov, e, tudi sledljivost goveda bo to olajšalo. Ta tehnologija mm, je nekaj, kar moramo pozdraviti. In e, če bomo v prihodnosti imeli takšne elektronske sisteme, bo to pomembno tudi pri uvozih v tretje, izvozih v tretje države. Eh, tretje države bi lahko morda zahtevali, da uporabimo takšno označevanje. Sem pa vesel, da se skupaj ostaja prostovoljno, morda se je komisija nekaj naučila iz, eh, eh, iz sporne teme označevanja ovac. No, zanima pa me seveda, kaj tudi druge skupine mislijo o tej temi. Hvala. Dziękujemy za prowadzenie przekazaną informację. Jako pierwsza zabierze głos pani poseł Garcia. Hvala lepa za vse informacije, ki ste jih podali. Prvi, ki bo spregovoril, je eh, Garcia Perez in potem gospa Reimers. Hvala predsedujoči, hvala lepa tudi gospodu Nikolsonu za to predstavitev. Sama bi rada izpostavila nekatera vprašanja, ki so bila pravzaprav že zastavljena. Moram reči, da se strinjamo s predlogom komisije, da se odpravi prostovoljno označevanje govejega mesa. Strinjamo se s tem, da je treba sistem izboljšati, ampak ne vem, ali bi res lahko kar tako črtali te določbe. Tu govorimo o prostovoljnem označevanju govejega mesa in mislim, da je v tem sektorju bil dosežen velik napredek, je pa res, da je treba sistem nekoliko pregledati in ga spremeniti. Sistem se je v Španiji izkazal za učinkovitega, namreč sektor je tisti, ki v tem trenutku zahteva, da se stvari uredijo. Ne glede na to, da se nam zdi smotrno stvari revidirati, še enkrat preučiti, se ne moremo strinjati s tem, da bi unesi dodatno upravno obremenitev. Sektor pa je vendarle tisti, ki zahteva spremembe. Če bi sprejeli horizontalne določbe, potem to ne bi bilo dovolj. To je premalo ambiciozno, poleg tega pa stvari niso dovolj jasne. Zahtevamo vertikalni analogen pristop, ti s tem pristopom, ki že velja na področju kos, ovac in tako naprej. Takšen vertikalen pristop je splošen in tudi v uredbi enotni SUT ga najdemo. Enako velja tudi za organizacije trgov. Zato se mi zdi, da bi morali poleg horizontalnih določb imeti na voljo še posebno ureditev. Potrebujemo tudi evropski okvir za prostovoljno označevanje govejega mesa, tako kot naprimer na drugih področjih, na vinskem področju, na področju kozega mesa in tako naprej. Na voljo imamo tudi pravila, ki veljajo na enotnem trgu, ta pa so namenjena temu, da se preprečijo izkrivljanje. Hvala. Brita Reimers, następnie pani poseł Kostyn. Brita Reimers. Ja, danke. Um, erst einmal begrüße ich es, dass die Hvala lepa. Pozdravljam dejstvo, da komisija vključuje moderne tehnologije v zakonodajo. Ampak moram pa jasno povedati, da je potrebno ostati pri prostovol, eh, pri prostovolnem pristopu, zlasti ko gre za označevanje goveda. Elektronska identifikacija ima tudi pomankljivosti. Ni tako, da ta identifikacija deluje brez napak. Ne bi mm, pozdravila tega, če bi dovolili državam članicam, da na svojem ozemlju uvedejo obvezno označevanje, elektronsko označevanje. Uh, če elektronika odpove, potem kmet potem ne bi mogel dokazati, da je žival ustrezno označil. In eh, tukaj ni možno preprosto eh, prepoznati pri ogledu obrata, kot če ima eh, žival oznako na ušesu, na primer, ne, vedno je potrebno um, si ogledati elektronsko identifikacijo. Tudi pri določba glede nadzora potrebujemo fleksibilne ukrepe oziroma določeno stopnjo tolerance. Sicer eh, bi lahko prišlo do upora v praksi v kmetijstvu. Dobro je, da uvajamo moderno tehnologijo, ampak to mora biti najprej na prostovoljni osnovi, tako da bo povečana tudi spremljivost v obratih in da tudi lahko prepoznamo napake, ki jih lahko, ehm, do katerih lahko pride v zvezi s temi sistemi in potem, če bi bila stopnja napak zelo nizka, bi to uvedli za obvezno. Da pa bi že takoj dali državam možnosti, da to uh, uvedejo kot obvezno prakso, bi lahko naletelo na velik upor. Če razmislim o tem, če imam krave v hlevu in jih vidim eh, z starim sistemom, ki sicer ni najboljši, lahko uh, si žival ogledam in lahko ugotovim, da identifikacija ni ustrezna, da manjka ušesna oznaka. Pri elektronski identifikaciji pa moram iti z skenerjem do živali in ugotoviti, ali to še deluje ali ne. In ni nujno, da to pomeni manj napora za kmeta. To je prej več napora za kmeta. Uh, in tudi pri nadzoru uh, lahko ta elektronska identifikacija, um, če ne deluje pravilno, uh, um, uide izpod nadzora. Mislim, da je moral telosen sistem biti na prostovoljni osnovi, tako da kmetje to tudi sprejmejo, zato je potreben tudi dialog za kmeti. Ni dobro, da vse skupaj usiljujemo od zgore na vzdol. Um, To ne smemo omogočiti niti državam članicam, da uvedejo ta sistem za obvezen. Kmetje se zauzemajo za novo tehnologijo in če ta dobro deluje, tudi z veseljem uporabijo. Hvala.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 se posvetiti predvsem verodostojnosti in izvedljivosti zakonodaje. Trenutni predlog o označevanju goveda je pomemben uh, korak naprej. Sam sem proti temu, da bi črtali določbe o prostovoljnem označevanju mesa. V Avstriji smo to že začeli izvajati. Imamo štiri različne tržne pobude ki temelijo na sistemu prostovoljnega označevanja, te pobude dobro delujejo in uh, tudi potrošniki so to dobro sprejeli. Mislim, da je tukaj. Uh, da tukaj imamo tako um, koristi za potrošnika, kako tudi za kmete. Um, dobro je, da skušamo zmanjšati upravna bremena, naša zakonodaja mora biti izvedljiva v praksi, vseeno pa morajo obstajati tudi sistemi nadzora, sistemi sledljivosti, tako da bodo te stvari dobro delovale in da ne bo prihajalo do zlorab. Kar se tiče elektronske identifikacije goveda, strinjam se s predhodnimi govorniki, tukaj moramo biti pozorni predvsem na to, da število napak ne bo obremenilo kmetov, če te tehnologije še niso dovolj razvite in zrele. Zato podpiram to, kar je v zvezi s tem povedal poročevalec. Hvala. Najlepša hvala. Eh, sedaj pa dajem besedo gospodu Agnew. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podpiram vse, kar je rekla gospa Reimer, kajti ona eh, se aktivno okvarja s kmetijstvom in to se tudi vidi, kajti to, kar je povedala, je čista zdrava pamet. Če, če eh, zahtevamo, da ne viden ali istočasno tudi nezanesljiv sistem postane obvezen, je to recept za katastrofo. In eh, bolje je uporabljati sistem, ki deluje in ki eh, eh pomaga kmetom in eh, rejcem. Oni bodo tisti, ki bodo uh, spremljali, oni bodo tisti kanarčki v rubniku, ki bodo preverjali, ali sistem deluje ali ne. Če bomo njih vključili in če bodo oni uporabili, potem je mogoče nekaj možnosti, da se uh, tak sistem uporabi. Ampak trenutno je to absolutno ne, ne. Hvala. Hvala lepa. Nihče drug si ne želi besede, zato eh, bom prosil eh, predstavnika komisije naj pove nekaj besed. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in najlepša hvala eh, tudi spoštovanim poslancem za vse te komentarje, ki so za nas zelo pomembni in smo si vse zabeležili. Poskušal se bom odzvati na vprašanje v zvezi z elektronsko identifikacijo in pa eh, na vprašanje v zvezi z prostovoljno identifikacijo oziroma označevanjem goveda. Želel bi pojasniti nekaj stvari v zvezi z elektronskim označevanjem. Nekateri poslanci so rekli, da podpirajo prostovoljni pristop, ki ga eh, predlaga tudi komisija, da ne podpirajo zavezojočega sistema in tudi eh, podarjajo potrebo po dialogu od zgore na vzdolj. Ravno tako so nekateri omenili tudi vprašanja povezana eh, s tem, da se kmetje uporabljajo kot neke vrste eh, morski prašički testne, uh, testne osebe za te sisteme. Naj pojasnim, čisto enostavno. Ta dialog se je že začel, to je eno od poslancev tudi omenil, da bi komisija lahko se izognila problemom zaradi pomankanja posvetovanja eh, z vsemi deležniki, smo pred Božičem, mislim, da je bilo to oktobra, organizirali sestanek z vsemi temi deležniki, ravno zato, da jim povemo, imejmo to okroglo mizo, povejmo si, kaj mislimo, povejte, kakšna je po vašem najboljša tehnologija za ta namene na podlagi vaših izkušenj. In poskušal bom biti kratek, ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak eh, Eden glavnih zaključkov tega sestanka je bil naslednji. Tehnologija, ki jo imamo trenutno, ARFD, torej eh, identifikacija na, podlači, eh, na podločju eh, frekvenc, torej ta tehnologija je povsem ustrezna za označevanje govedi. Nekatere države članice jo že uporabljajo, uporabljajo tudi nekateri raziskovalni instituti. Drugi zaključek je bil pa naslednji. Najpomembnejše za to, da zagotovimo, da imamo visoko stopno natančnosti pri elektronski identifikaciji živali, je v tem, da imamo tak sistem, eh, ki, v, kat, eh, v katerem je elektronski transponder dovolj kvaliteten, da eh, pošilja naprej natančne podatke. Komisija je že začela ta dialog, kot je bilo rečeno, tudi v zvezi z drugimi živalskimi vrstami. Preden predlagamo kašno tehnologijo, nikoli ne poskušamo uporabljati kmetov kot poskusnih živali. Kot eh, vas večina ve, se identifikacija živali uporablja tudi za druge živali, za konje, za eh, eh, hišne živali za eh, drobnico. Potem moramo omeniti to v tem odboru, kajti ta odbor je odbor za kmetijstvo. Ve, moramo vedeti, kaj želimo doseči s našim sektorjem. Ali želimo na mednarodni ravni zagotoviti konkurenčnost tega sektorja. Trenutno je, eh, imamo na svetu pomembne proizvajalke. Eh, Eh, govejega mesa, Argentina, Kanada in tako naprej. In veliko držav je že začelo z elektronsko eh, identifikacijo, torej z elektronskim označevanjem živali. Vendar moramo sedaj mi vedeti, ali želimo zaostajati, ali želimo imeti sistem sledivosti, ki bo natančnejši, hitrejši in konkurenčnejši. Mislim, da sem več ali manj odgovoril na vprašanje ki so bila postavljena, na komentarje in z vašim dovoljenjem, gospod predsedojoči, menim, da bi kolegi iz Generalnega direktorata za kmetijstvo morali govoriti eh, o, in morali obravnavati ta vprašanja. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Gospodo Nikolsono se zahvaljujem za zelo dobro poročilo. Kako razlagamo naš predlog? sistem eh, označevanja živali, pa naj bo to označevanje prostovoljno ali obvezno, izhaja eh, iz eh, krize BSE. In kmalo bo govedina označevana tako kot drugo meso, recimo tudi za rezerve, tudi ko skupina Štojbe je kritizirala ta predlog zaradi eh, prevelikega upravnega bremena in to preveliko upravno breme bi želeli zmanjšati. Nekatere države so še zadržane do odprave te scheme, ampak obstoječi pogoji bodo obstajali. Novi pogoji pa se bodo sprejemali kot običajno. Seveda, Eh, se bodo tudi nacionalni sistemi morali prilagoditi tem pogojem. Potem je tu še eno zagotovilo. Ta sistem eh, eh, eh govorili ste o povezavi z eh, perotnino, ampak perotnina in jajca morajo spoštovati tudi določene, določene pogoje v zvezi z marketingom in se označujejo v te namene, zato tu govorimo o dveh različnih sistemov. Tu predlagamo, da odpravimo ta sistem za goveje meso. To pomeni, da eh, postavimo enake pogoje za, meso kot za, vse druge, za goveje meso kot za vse druge oblike mesa. Hvala lepa, oziroma vse druge vrste mesa. Hvala lepa. poročevalec bi želel povedati nekaj besed eh, v zaključek. James Nicholson, prosim. Mikrofon, prosim. Ta razprava je bila prav gotovo zelo zanimiva v primerjavi z drugimi vprašanji to ni najbolj znemirljivo vprašanje in ne bo povzročilo najbolj živahnih razprav, ampak vseeno je to vprašanje, ki je eh, pomembno. Slišal sem to, kar je rekla komisija, poslušal sem tudi ostale kolege. Če bi želeli dati kakšne predloge sprememb, jih bomo sprejeli. No, spomnimo se na ta grozni čas uh, krize BSE. Ta, takrat kmetje niso hoteli spremembe. Uh, takrat se je uvajal na, eh, način ušesnih uh, oznak, kjer se je videla številka. Sedaj pa spet ne, razumemo, ne razumejo, zakaj uh, skušamo sistem spremeniti. Uh, Tehnologija se spreminja, je tudi vedno bolj cenejša. In eh, prav gotovo bo prišlo do tega, da se bo tehnologija pocenila ali jutri ali čez pet let, ampak eh, prej ali slej bo do tega prišlo in takrat si bo ta sektor lahko po razumni eh, ceni nabavil tako tehnologijo in takrat bo tudi primer za uvajanje takega elektronskega označevanja. Vendar pa tega ne smemo prisiliti. Mislim, da morajo stvari potekati eh, po naravni poti, se pravi upoštevajoč eh, stroške in razvoj tehnologije. In eh, vsem se zahvaljujem za prispevke in se že veselim nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala. Najlepša hvala. Rok za predloge sprememb je 29. marca ob 12. uri. Mislim, da bi bilo pametno si pogledati, koliko vse te Eh, spremembe v, v informacijskih sistemih eh, stanejo, kajti eh, tudi reforma SKP bo prinesla določene spremembe, tudi tu si bomo morali pogledati, kakšne bodo stroški. Toliko, ampak to je že za prihodnje. Sedaj pa eh, si pogledajmo ponovno, kaj predvedeva dnevni red. Iz popodanskega dela smo prenesli eno točko, o kateri se moramo veliko krat pogovarjati. In sicer gre za eh, predstavitev eh, poročila o zaščiti živali med eh, prevozom. Besedo ima Janoš Vojčevoski. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospe in gospodje. Pred seboj imate osnutek poročila, ki sem ga pripravil o tej temi v sodelovanju s poročevalci v senci. Poročevalcem v senci še, se želim zahvaliti za sodelovanje. Poročilo se navezuje na sporočilo Evropske komisije o izvajanju uredbe o prevozu živali iz leta 2005. V bistvu to sporočilo vsebuje oceno uporabe te uredbe. Ali zvruče vagen tako na najvažnejše, na kilka najvažnejše. Poročevalec je kritičen do sporočila komisije, dovolite pa mi, da vas opozorim na najpomembnejše vprašanje. Sporočilo Evropske komisije kaže, da je število Eh, prevozov na eh, dolge razdalje eh, vedno večje. In to je v nasprotju s prepričanjem, ki je prevladovalo ob sprejemu uredbe. Takrat se je mislilo, da, bodo, da bo število prevozov na dolge razdalje manjše, mogoče to velja za konje, ampak za govedino so se ti eh, dolgi prevozi povečali eh, za 80 odstotkov in za 70 odstotkov so se povečali za eh, prešiče. Eh, tu gre za dolge, eh, dolgotrajne prevoze. Cilj eh, te uredbe je bil pa ravno eh, obraten, da se zniža število teh eh, dolgih. Eh, in dolgotrajnih prevozov. E, poleg tega je komisija tudi podcenila stroške teh e, prevozov. E, stroški so razumljeni zelo osko, to so samo stroški prevoznikov, ampak vedeti moramo, da prevoz na dolge proge pomeni tudi druge stroške. To so okoljski stroški, to so stroški škode, ki je povzročena cesti. Potem je pa tu tudi učinek na ceno eh, mesa. Eh, se pravi, cena mesa mora odražati vse te eh, stroške, ki so povezani s prevozom. To pomeni, da ni niti v interesu potrošnikov, niti v interesu rejcev, da se živali prevažajo na tako dolge proge. Dosti bolje bi bilo, da se obrati za predelavo mesa oziroma klavnice uh, uh, ustanavljajo bliž, v bližini mest in krajev, kjer se redijo živali. To bi pomagalo tudi pri razvoju uh, podeželja. Tako bi na mesto eh, trpečih živali prevažali meso in uh, tako meso bi bilo tudi kvalitetnejše. Ti dolgo Eh, trajni prevozi imajo veliko negativnih eh, učinkov in te negativne vedike sem želel povdariti v svojem poročilu. Potem je tu tudi predlog. da se zmanjša oziroma skrajša čas prevoza živali v klavnice. Za druge problem ni tako hud. E, za živali, ki se uporabljajo za šport oziroma za nadaljni razplot, je e, prevoz bolje organiziran, pogoji so boljši, ampak klavne živali, živali, e, ki se prevažajo v klavnice, se obravnavajo kot e, sorovina in e, ne posveča se ravno veliko pogoja. E, veliko pozornosti pogojem. Določbe v uredbi so dobre, ampak nadzor eh, in kontrola sta dokaj šipka. Eh, z drugimi besedami, eh, določbe te uredbe se ne uporabljajo, kot bi se morale. Prišlo je tudi do nove situacije. Uspelo nam je zbrati podpise za rezolucijo 49. V tej rezoluciji izražamo svojo pripravljenost, da skrajšamo čas prevoza na 8 uh, eh, ur. Z, mislim, da bi morali imeti bolj uh, ambiciozne predloge sprememb. M moramo ravnati v duhu uh, izjave 49. Parlament želi, da se skrajša čas prevoza živali na 8 ur. To mora osebovati tudi poročilo. Seveda pa so možne tudi izjeme. Recimo, včasih zemljepisni pogoji opraviti določijo izjeme, se pravi daljši čas prevoza, ampak želimo doseči, da se z živalmi ravna kot z živimi bitje, ne pa kot z blagom, kajti konec koncev živali tudi čutijo bolečino in strah. Ti dragi prevozi povečajo tudi ceno predelanega mesa. To je glavna ideja mojega poročila. To sem vam želel povedati. Hvala lepa podpredsedniku. Začenjamo z razpravo. Bi vas rad obvestil pa še o tem, da je sekretarjat pripravil pri tem vprašanju preglednico preglednica, v kateri najdete za vsako vrsto živali, ki se vozijo znotraj Evropske unije, koliko časa se jih lahko prevaža. Tako da boste vedeli, o čem natanko govorimo. Upam, da se poročevalec strinja z mano, samo toliko, da boste vedeli. 30 milijonov prašičev, 4 milijone in pol govedi glav govedi se transportira letno v Evropski uniji. Te podatke najdete v preglednici, kot rečeno, morda je res smiselno vedeti, o čem pravzaprav govorimo, ko govorimo o zaščiti živali med prevozom. Mišel Dontan je prvi, ki se bo glasil v razpravi. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Poročevalcu se želim zahvaliti za to predstavitev. To je zelo občutljiva tema, kot je ravno kar povedal predsednik, gre tu za ogromno število živali, ki se prevažajo po naših cestah med državami članicami. V glavnem se strinjam s temi mislimi, ampak naš odbor običajno kritizira eh, preveč Eh, administracije. Običajno zahtevamo poenostavitev in zahtevamo tudi več subsidijarnosti. Ampak v tem poročilu, zlasti v eh, tretjem in desetem odstavku, ugotavljam, da se predlaga dodatne eh, administracije. Tu se sporočevalcem ne strinjam ne glede na to, ali gre za direktivo ali uredbo, eh, države članice morajo to izvajati. Eh, komisija eh, mora seveda v običajnem postopku nadzorovati, kako države članice spoštujejo določbe iz zakonodaje. Mislim, da ni v našem interesu, da bi ustvarjali več birokracije. Mislim, da bi z obstoječimi eh, strukturami morali biti v stanju nadzorovati, ali se zakonodaja uporablja ali ne. Eh, torej, komisija naj bi preko vprašalnikov dobila od klavnic, predelovalnih obratov in tako naprej dobila informacije. Mislim, da te obrati imajo eh, podatke naše vprašalnike, nacionalne administracije, naše nacionalne oprave pa bi morale eh, iz, izvajati tudi eh, ustrezen nadzor. Vendar pa mislim, da eh, bi bilo pretirano, če bi vse ekonomske subjekte tako kontrolirali. Hvala lepa. Äh, ähm, äh, Hvala lepa. Problem je ta, da evropska zakonodaja ni dovolj izvajana v državah članicah in tako je tudi pri prevozu živali. Izvajanje obstoječe zakonodaje ni ustrezna in v skladu s tem mislim, da bi morali najprej eh, zahtevati izvajanje no, eh, obstoječih direktiv. Ne moremo sprejemati nove zakonodaje, zato ker se stare ne izvaja. Dokler se stare zakonodaje ne izvaja, se tudi nove ne bo izvajalo. To moramo najprej povedati. In pa še nekaj. Eh, razprava o času prevoza se mi zdi nekoliko preveč poenostavljena. Potrebno je upoštevati predvsem kakovost prevoza. Če je prevoz zelo kakovosten, potem je tudi znanstveno dokazano, da eh, živali lahko prenašajo tudi daljši prevoz. Potem ne smemo pustiti ob strani tudi tega, da omejitev na čas eh, prizadene predvsem majhna podjetja, ki jih mi želimo vedno spodbujati. Eh, oni včasih ne morejo, um, oni včasih morajo obiskati različne obrate za to, da naložijo vse potrebne živali, in eh, čas začne meriti od prve naložene živali. Če nekdo mora mm, obiskati več obratov, potem že s tem porabi veliko časa, preden spoh pride do klavnice. To moramo tudi upoštevati. In eh, zlasti neke regije. To je lahko problematično že v redko poseljenih uh, območjih, kaj šele regije, ki so na otokih ali v gorskih območjih. Uh, Um, in tako naprej. Tudi to je potrebno upoštevati. Ta razprava o času je nekoliko preveč poenostavljena. Vse skupaj je potrebno bolj podrobno obravnavati, zato da bomo lahko vse skupaj postavili na znanstveno osnovo. Pomembno je tudi to, da moramo kmetom omogočiti, da lahko izberejo izmed večjih uh, klavnic. Če pa omejimo vse skupaj časovno, potem nekateri obrati morda spoh ne bodo imeli izbiro med klavnicami, zato ker ni dovolj regionalnih klavnic, ki bi vsi med seboj konkurirale. In s tem uh, bi šlo za neko neposredno monopoliza monopolizacijo. S tem bi kmet bil zelo omejen v svoji izbiri. Tudi to je potrebno upoštevati. In potem, ko gre za to, da čas povzroča stres. Stres ni povzročen samo zaradi časa. Tukaj gre za več dejavnikov. Zato gre predvsem tukaj za razpravo o kakovosti. Če se živali za neustrezen, na, neustrezen način transportira, uh, potem bi bili bolj uspešni, če bi odpravili te neustrezne prevoze, kot pa da se osredotočamo samo uh, na čas. Kriteriji prevoza so že bili dobro določeni. Če uvedemo 8 ur in rečemo, potem morajo živali biti nekaj časa uh, na nekem mestu, ker se jih lahko razloži, tudi to lahko predstavlja stres za živali. Če morajo počivati na nekem tujem mestu, tudi to je stres za živali. Potem bi jih lahko celo združili z živali, ki niso iz njihove lastne uh, črede in s tem se jih lahko zapre v nek prostor, ki ima omejeno gibanje za živali, ki jih ne poznajo. To ne pomeni, da živali še zaradi tega niso pod stresom. Zato vsa ta kampanja o osmih urah je nekoliko preveč poenostavljena. Tukaj moramo biti odkriti. Vsi tisti, ki sedaj zahtevajo teh osem ur, eh, Rada bi videla, kako bodo odreagirali tisti, ki, mm, ko bo šlo za odpiranje klavnic v, regiji, v teh regijah. Eh, želim si, da bi eh, ti podpirali tudi potem odpiranje klavnic. Tisti, ki zahtevajo omejitev časa, so potem tudi proti odpiranju novih klavnic. In eh, tukaj moram končno nastopiti tudi nekaj odkritosti tudi med uh, borci za pravice živali. Tisti bi se morali potem zavzeti tudi za manjše klavnice, ki bi se odpirale po regijah. Tukaj potrebujemo aktivno preglednost. Toliko o tem, prav gotovo pa bomo s pomočjo predlogov sprememb še lahko razširili to razpravo a Britta Irace. Hvala, Britta. Najprej dobi kolegica besedo. Hvala lepa poročevalcu za predstavitev teh ključnih elementov, ki jih je bolj natančno opredelil tudi v osnutku poročila. Moram reči, da se strinjam s kolegico Reimers, ki je na začetku svojih pripomb podala oceno tega poročila. Uh, tisto, kar je res pomembno, je predvsem to, da trenutno veljavna zakonodaja vsebuje ustrezne instrumente, vendar jih je treba sedaj izvrševati v praksi. Ni pravi čas, da bi oblikovali novo zakonodajo, nove določbe. Čas je zato, da začnemo izvajati tisto, kar že obstaja. Kar nekaj primerov obstaja, ko se zakonodaja ne izvršuje zato bi morali predvsem poskrbeti, kot rečeno, za izvrševanje trenutno veljavne zakonodaje. Več vprašanj je bilo že zastavljenih, tako da se bom samo osredotočila predvsem na dve vprašanji. Najprej, kar zadeva čas prevoza. Podana je bila pisna izjava, zbrali smo ustrezne podpise. Sama ne bom oduzemala pomenu tej pobudi, zagotovo ne, ampak Razmisliti moramo o tem, kaj to pravzaprav pomeni. Ali je ta razprava potem brezpredmetna? V odboru bi po našem mnenju morali drugače zastaviti delo. Pomembno je, da razprave potekajo znotraj odborov, da se razmišljajo znotraj odborov, kasneje se lahko organizira izmenjava mnen, kasneje se lahko potem iščejo skupna stališča. Sicer bomo pravzaprav samo zbirali podpise za to ali ono vprašanje, ne pa da bi se ukvarjali s svojim delom. Naše delo pa je predvsem sestavljeno iz razmišljanja, iskanja skupnih elementov pri različnih vprašanjih med različnimi kolegi. Zato ustrajam nad tem, kar sem rekla že v preteklosti glede teh osmih ur. Ne obstaja pravna podlaga, ki bi lahko določila to možnost kot najboljšo alternativno možnost. Obstajajo primeri, kjer bomo naprimer za določene živali lahko uveljavili to določbo, pri drugih živalih je naprimer 8 ur lahko prekratko obdobje, zakaj ne bi imeli na voljo daljšega ali krajšega obdobja prevoza. Dobro bi bilo, če bi mi kdo razložil, zakaj govorimo za, o teh osmih urah pri živalih, ki so pravzaprav namenjene za kolu. 8 ur za prevoz živali. To velja za vse vrste živali, ne glede na to, ali gre za živali za zakol ali za kakšne druge živali. A to so pravzaprav živali v zadnjih vzdihljajih. Ali želite, da jih res na najbolj odoben način prepeljemo Če ja, potem vas sprašujem, zakaj to velja samo za te živali za zakol. Mislim, da bi pravna podlaga morala veljati za vse žive živali, ne samo tiste, ki so namenjene zakolu. Vse žive živali bi morale biti upravičene do teh osmih ur. Potem so tu stroški. Omenjali ste okoljske stroške in posledice, socialne, gospodarske, ampak zanima me, o čem govorimo ko omenjamo socialne stroške. Zaključujem. Pomembno je, da upoštevamo celotno situacijo, da upoštevamo tudi posebnosti določenih geografskih območij. Večkrat smo že imeli priložnost zastaviti to vprašanje. Namreč države na obrobju so tiste, ki jih najbolj prizadanejo ti ukrepi. Na voljo imamo tudi direktivo, ki se nanaša na prevoz živali, kot veste. Naj zaključim. Upam, da bomo tekom pogajanj in preko ulaganja predlogov sprememb našli nek način, kako izboljšati že obstoječo zakonodajo ki se nanaša na prevoz živali, na dobro počutje živali. Hvala lepa. Hvala lepa inače. Podpredsednica Polson, potem pa Šmit. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. In gospodu Vojčekovskemu se zahvaljujem za dobro opravljeno delo. Mislim, da je to zelo občutljivo vprašanje in zato je ga tudi treba obravnavati z določenim občutkom. Tu se odpira precej eh, pomembnih vprašanj. Tu so tudi vprašanja zdravja, vprašanja tudi bolezni, eh, ki se lahko razvijajo v daljšem času eh, prevoza. Tudi, Ena stvar je, o kateri se vsi strinjamo, bolje bi bilo prevažati meso eh, kot pa živali, živali na te dolge razdalje. Potem je tu še eh, težava lokalnih in regionalnih klavnic. Mislim, da bi tu morali ponuditi pobudo Mislim, da bi morali pristopiti k temu vprašanju iz drugega zornega kota. R razumem razpravo o lokalnih klavnicah. Veliko uh, vprašanj se odpira v tej razpravi, ampak tudi zelo veliko prednosti bi bilo, če bi imeli mrežo majhnih klavnic. Ne gre samo za dobrobit živali, ampak gre tudi za razvoj podeželja. E, potem je tu e, tudi še vprašanje kakovosti, ki bi se na ta način izboljšala. Boljš nadzor potrebujemo, boljše zagotavljanje, izvajanje zakonodaje in zato potrebujemo tudi eh, več eh, sredstev na ravni eh, FA, F, neke vrste FBI, eh, se pravi agencijo specializirano za zaščito živali, bi potrebovali. In Mogoče bi zato bili eh, potrebni posebni eh, organi, no, ne vem, če bi to bila res bila najboljša rešitev. Konec koncev so države članice tiste, ki so odgovorne za to in imajo običajno ustrezne organe. Zato se mi zdi, da ni pametno, da bi posegali v pristojnosti držav članic eh, na tem področju. Je pa tu ena stvar, ki manjka. Eh, to je pa sistem GPS za spremljanje prevozov. Ta sistem GPS še ni bil v celoti realiziran na čezmejni ravni. To je tudi politično vprašanje, to je zelo eh, težko vprašanje. Biti moramo previdni pri eh, obravnavi le tega več kot milijon podpisov smo zbrali v prid osem urnemu prevozu. To eh, moramo upoštevati. In zato moramo skupaj pripraviti res zelo dober kompromis. Moramo Eh, vzpostaviti ravnotežje med realnostjo in pa tem pravilom 8 ur. Tudi sama sem podpisala deklaracijo za 8-urni prevoz, čeprav vem, da to v praksi ni najbolj realistična in razumna alternativa. Moramo biti previdni. Moj predlog je naslednji. Še enkrat se moramo osredotočiti na doseganje kompromisa, ki bo temeljil na dejstvih, na znanju, ki ga že imamo. Strokovnjaki EFSE pravijo, da je 8 ur absolutna zgodna meja in da to ni najboljša rešitev. Če govorimo kar poprej, kajte imamo različne vrste živali, eh, različno staro živali, ampak v bistvu gre za pogoje prevoza pogoji prevoza so tisti, ki so odločilni za to, kako se živali počutijo. To je najpomenejše. Tudi kratke eh, prevozi se morajo izvajati v dobrih pogojih. Eh, voda mora biti zagotovljena, prezračevanje, eh, grevanje in tako naprej. Torej, pogoji so tisti, na katere se moramo osredotočati. Ne smemo se slepo držati teh 8 ur in eh, pri svojem pristopu moramo upoštevati dejstva in upoštevati tudi eh, realnost. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, podpredsednica Polson. Gospa Polson, tisto, kar ste povedali, me je pravzaprav navedlo k temu, da sekretarjat prosim za dodatna pojasnila. Kar zadeva prevoz govedi. Večinoma to niso živali, ki jih prepeljemo v namen zakola. Večinoma gre za živali, ki jih morajo najprej porediti. V Italiji milijon in pol glav govedi uvozimo iz Francije, 500 tisoč letno iz Nemčije, to so žive živali. To so mlada teleta, ki jih potem v Italiji eno leto hranimo, redimo, potem jih šele zakoljemo. Tako da pazite, ne gre vedno za živali, ki jih peljajo neposredno na zakol v neko oddaljeno območje. Zakol v nekem oddaljenem območju ni gospodarna rešitev. Pomembno je, da bo odločitev, ki jo bomo sprejeli v tem poročilu, utemeljena na številkah. Zato sem sekretarjat prosil, da natančno pojasni vse te vidike kajti na takšen način se bo tudi sam pogled na problem spremenil, če bomo dejansko vedeli, kaj se dogaja v Evropi. Šmit, potem pa Martin. Thanks, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Sem časni podpredsednik Škotskega združenja za zaščito živali. Sam bi pohvalil poročevalca, mislim, da je predstavil zelo uravnoteženo poročilo. Prepričan sem, da to ni bilo lahko doseči glede na eh, hude pritiske, kajti tudi v naši skupini smo imeli zelo živahno razpravo o tem. E, tu je veliko stvari, o katerih se stridjamo. Laže in ceneje je prevažati meso kot pa živali. Potem je tu vprašanje prevoza za zakol. Eh, gospa Perez je govorila o tem, zakaj govorimo o prevozu do eh, klavnic. Ljudje eh, v glavnem mislijo, da s temi živalmi ravnajo eh, slabše kot z drugimi živali. To je občutek, ni nujno, da so tudi podatki take, ki bi to podprli. Ampak ljudje si želijo, da bi zaživela ta omejitev osmih ur. Zakonodajalci morajo sedaj ugotoviti, ali je to res zaželeno, ali je to izvedljivo, ehm, ali je to praktično. To poročilo, po mojem mnenju, predstavlja uravnotežen pristop. Medtem, ali je ključni problem eh, boljše izvajanje obstoječe zakonodaje ali pomankanje eh, informacij. Prav gotovo uh, je tu pomemben tudi učinek na ceno hrane. No, mogoče je tu nevarnost preveč zakonodije. Uh, ampak če mi sprememo zakonodajo, potem mora biti ta zakonodaja tudi uporabljena in če ni, potem moramo mi nastopiti in zagotoviti, da države članice to zakonodajo resno jemljajo in sedaj ostajajo dokazi, da države članice ne jemljajo resno naše zakonodaje. Všeč mi je peti odstavek, ta konkretno pravi, da od komisije potrebujemo več podatkov, ne samo o število živali, ki se eh, prevažajo sem in tja, ampak potrebujemo podatke tudi o tem, kakšne učinke bi imele odločitve, ki bi jih sprejeli na uh, uh, ceno mesa. Strinjam se tudi z gospod Reimers, kot EU kolektivno moramo ukrepati dosledno. To, kar bomo mi sprejeli v tem odboru, mora upoštevati tudi tisto, kar je že zapisano v drugih zakonodajnih aktih EU. In uh, kot je bilo rečeno, zelo že, zaželeno bi bilo, eh, če bi imeli uh, mrežo majhnih uh, klavnic. Uh, realni problemi obstajajo, lahko vam dam tudi probleme škotske. Tam uh, smo morali zaprti nekatere majh, nekaj majhnih uh, klavnic zaradi tega, ker niso bile ekonomične oziroma ker niso dobile državne pomoči. Torej, tu gre za Eh, potrebo po realističnem pristopu. Odstavek 9. To je mogoče najbolj občutljiv del tega poročila. Torej, ampak vse, kar to pomeni, je v bistvu, da moramo še eh, razmisliti o tem, ni nujno, da že takoj sprejmemo uh, odločitev, zato ker nimamo dovolj informacij. Ključne besede so tu subject to geographical conditions, odvisno od geografskih eh, pogojev. Mislim, da moramo biti previdni, ne smemo sprejemati odločitev, ki bi bile eh, enotne in ki ne bi upoštevali razlik med posameznimi eh, regijami. Eh, Eh, v moje državi pač eh, taka eh, rešitev ne bi bila velika, ne bi bila dobra. In prav gotovo bi potem lahko eh, bile posledice na okolje in na ljudi še hujše. Meni se zdi, kot sem rekel, da je poročevalec dosegel kar dobro ravnotežje. Sedaj moramo razpravljati naprej, moramo se osredotočati na tisto, eh, o čemer se strinjamo in moramo eh, realistično gledati na možne posledice. Trenutno ni dovolj podatkov za to razpravo in potrebujemo tudi nekaj več sredstev. Hvala. Hvala lepa. Martin, potem pa Elizabet. Da, ja, anschließen. Äh, ich glaube, wir müssen. Mislim, da moramo resno imati ta milijon podpisov iz kampanje in uh, to, kar sprejemamo, moramo na koncu tudi začeti izvajati. Gospa Reimers, ne moremo govoriti samo o tem, kaj ne gre. Ja, res je, da se lahko številnim stvarim pri transportu živali izognemo. Eh, ja, in če se je potem število prevozov prašičev za 70 odstotkov povečalo, potem imamo tudi določen eh, problem. Ehm, ja, v Nemčiji imamo tudi razpravo o klavnicah. Sedaj imamo samo še velike klavnice, kjer se uh, prevaža, kamor se prevaža vse živali, imamo koncentracijo klavnic. In uh, zato je jasno, da moramo spodbujati regionalne strukture. Lahko uporabimo drugi stebr za to, da bi ponovno izgradili region, regionalne strukture. Uh, ne more biti tako, da pršiče um, prevažamo vse od Švedske na Sicilijo. Ta krug je potrebno skleniti ne samo pri klavnicah, ampak tudi pri celotni vzgoji živali. Seveda moramo razlikovati tudi med uh, živali za, živalmi za vzrej in pa živalmi za zakol. To je logično. če bi rekli, da naprimer eh, več ne moremo prevažati živali več kot 8 ur, bi s tem zelo škodovali športnim prireditvam v Evropi. Moramo že razlikovati med tem, eh, ali so živali namenjene za vzrejo ali za zakol. To predstavlja tudi veliko razliko za kmete. Pa še neka točka. seveda lahko mi imamo razno razne zakonodaje in želimo najbolje, ampak če ni ustreznega nadzora nad našo zakonodajo, nad izvajanjem zakonodaje, potem se ne bo nič spremenilo in tudi to moramo vedeti. Njo, Elizabet. Elizabet, potem pa gospod Agnjo. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, sama se čudim, ko pravim, da se številnih točkah strinjam za gospodom Hojslingom želim povedati nekaj. Prševalcu si se zahvaljujem za um, poročilo, ampak on je rekel, da je uh, kmetovalcem vseeno, kako se, presta, kako se prevaža živali za zakon. In s tem se ne strinjam. Mislim, da jim ni vseeno. Tukaj gre za neke pritiske, ki se ustvarjajo tudi zaradi raznolike zakonodaje v državah članicah. In tukaj se postavlja, predstavlja naslednji problem, da se ravno živali za zakol eh, obravnava na najslabši način. Ehm, živali zavzrejo se ehm, prevaža na visoko kakovosten način tudi živali za pitanje, ampak gre za živali za zakol, so pa ti prevozi pogosto zelo slabe kakovosti. No, moramo razpravljati o obdobju 8 ur. O tem moramo razpravljati, tega ne bi avtomatično zavrnila. Ampak moramo seveda razmišljati, kakšni so načini za, kakšni so načini za nalaganje živali, kakšni so pogoji, so lahko, je lahko časovno obdobje 8 ur, 10 ur, je to odvisno od regije in tako naprej. Vse to moramo vzeti resno potem, kar se tiče regionalnih struktur in pa regionalnih klavnic. Sama sem že pri prejšnji razpravi jasno povedala naslednje. Našemu odboru to mora biti neka pobuda za razmislek in tudi ostalim odborom. Tukaj ne gre za um, same upravljalce klavnic, ki so se odločili za zaprtje svojih klavnic. Ne, to je bila ravno naša zakonodaja. Nekatere klavnice več niso mogli obstajati ravno zaradi naših predpisov. In zato moramo se vprašati, mm, kakšna primerjava med kakovostjo mesa iz eh, manjših klavnic, kako lahko to primerjamo z mm, prevozom mesa, eh, kaj kakšen delež cene pri mesu predstavlja ta prevoz potem. Tudi to, to, to je problem. Dobro, eh, proizvajalec mesa lahko reče, sam si želim, da bi se izboljšali pogoji, ampak po drugi strani pa ni pripravljen za to tudi nekaj več plačati. Zahtevati moramo, da države članice poskrbijo za ustrezne kontrole in pa za ustrezno izvajanje to je glavno, to morajo razmišljati, o tem morajo razmisliti tudi na nacionalni ravni. V Nemčiji imamo mm, naprimer naslednji problem, večstopenski prevoz. Um, govedo, naprimer, je danes večje zaradi drugačne vzreje in tako naprej. Zakonodaja v Nemčiji pa ne upošteva te velikosti. Ehm, prevozi morajo biti nižji, zato da lahko peljajo pod mostovi in tako naprej. Tudi o tem je potrebno razmisliti. Zahvaljujem se. Eh, hvaležna bi bila, če bi dobila analizo številk. In mislim, da bi potrebovali širšo razpravo, ne samo o osmih urah, da ali ne, in o prevozu, da ali ne. Ko govorimo o pogojih, bi lahko morda predstavili sprejem ta poročila, tako da bomo lahko neemocionalno razmišljali o širši realnosti. In eh, potem bomo lahko dali komisiji še boljši input, kot pa sedaj. Hvala. Bene, grazie, Elisabeth. Dobbiamo... Hvala lepa. Res je, izbrati bomo morali najbolj učinkovito strategijo. Agnjo potem Magines. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo sem zadovoljen s tem, ker je poročevalec omenil, da moramo upoštevati tudi eh, zemljepisne pogoje. Gospod Smith je govoril o tem na škotskem, so razdalje zelo velike in to je treba upoštevati. Pred približno 20 leti je bila sprejeta drakonska zakonodaja EU o klavnicah. Učinek v Združenem kraljestvu je bil ta, da smo na koncu imeli samo nekaj, ampak zelo velikih klavnic. To pa pomeni, da če se strinjamo, eh, da morajo živali biti zaklane v, eh, v eh, klavnici, bomo s tem ustvarili monopol. Torej, če se živali pelje v klavnico, ta tudi izračuna in upam, da bo to uh, spremenjeno. Trenutno ni, ne bi bilo problema, če bi trenutno veljavna zakonodaja bila spoštovana. Če si pogledam druge zakone o zaščiti in dobrobiti živali, eh, zakonodajo o eh, baterijski reji piščancov in tako naprej. Vsa ta zakonodaja je dobra in meni se zdi, da uh, nima nobenega smisla sprejemati nove zakonodaje, če pa še trenutno veljavne ne izvajamo. Eh, z, z, sam sem vozil eh, artikulirane eh, tovornjake. To so bili tovornjake, eh, s katerimi smo vozili po 100 ovac. Eh, in eh, na tovarjati je treba počasi, zlasti, če so živali se ravno kar najedle, kar se tudi morajo po. Eh, Eh, po uh, eh, časi. Oziroma. In potem se začne uh, na potovanju prežvekovanje. No, ampak na uh, destinaciji pa je uh, jih treba spraviti iz tovornjakov in živali niso navdušene od zapustiti tovornjaka, če prežvekujejo. Torej, vendar pa mislim, da ni nikomor treba plačevati za to, da eh, skrbijo, da živali ne poginejo, kajti nihče ne mara mrtvih živali na koncu eh, destinacije. Zato, ker je to tudi izguba. Torej, eh, moj poziv je, uveljavljajmo in spoštujmo to, kar je in ne izmišljajmo si novega. Marion McGuinness. Hvala lepa, gospod predsedojoči. E, eh, opravičujem se, ker tekam med odborom za peticije in odborom Agri. Eh, mislim, da je res treba si vzeti več časa, kot je rekla gospa Jegle. Moramo upoštevati vprašanja v zvezi z nadzorom. Če bomo sprejeli novo zakonodajo, to še ne pomeni, da bo se življenje eh, teh eh, trenutno zlorabljenih živali izboljšalo. Tudi, če bomo veljavili pravilo osmih ur, bomo imeli eh, težave, lahko pride do uh, neustreznih pogojev pri 8-urnem pogoju in uh, boljših pogojev recimo pri 10. No, eh, kar zadeva majhne klavnice, v vsake državi članice jih je manj in posledice so te, da so eh, poti prevoza in čas prevoza daljše. In, eh, Druga stvar je tudi v možnosti odprodaje mesa. Vse to moramo upoštevati. Torej, eh, glavni lobby, ki se ukvarja z dobrim počutjem živali, se ukvarja s konji. Eh, tu ne gre za konje, eh, ki tekmujejo, ti, imajo, torej, ti tekmovalni konji imajo boljše pogoje kot mi, ko potujemo, ampak se moramo osredotočiti na recimo jim manj vredne živali in tu obstajajo, eh, tu obstajajo dokazi o slabih pogojih prevoza, zlasti v srednji Evropi. Mislim, da moramo razmisliti o vseh teh eh, vprašanjih, ki so jih kolegi omenili in vsa ta vprašanja vključiti v poročilo. Eh, gospa McIntyre. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa. Kot eh, članica EKR, kot njegova kolegica v tej politični skupini, želim kolegu Vojčihovskemu čestitati, zato ker je eh, dosegal veliko stopnjo eh, soglasja čez cel politični spektar in to je zelo pomembno, če govorimo o vprašanju dobrobiti živali. Veliko krat smo se že pogovarjali o tem in naj ponovim. Vem, da to vpliva tudi na druge države, ampak v moji regiji so se majhne klavnice zaprle zaradi zakonodaje Evropske unije. E, zakonodaja Evropske z, e, unije, ki zahteva prisotnost veterinarjev in tako naprej. Moramo biti zelo previdni, ko sprejemamo zakonodajo, kajti ne vemo vedno, kakšne bodo posledice. Kot prejšnji govorniki eh, smo tudi mi v eh, Združenem kraljestvu zelo zaskrbljeni zaradi pogojev prevoza konjev. Ta žival trenutno povzroča največ skrbi in tudi eh, sproža čustvene odzive. In razlikovati bomo morali med različnimi vrstami živali in tudi razmišljati o pogojih, eh, v katerih se žival prevaža. Eh, recimo eh, obolelih, šipkih živali ne bi smeli natovoriti in jih nekam voziti. Vendar pa naj izrazim svojo podporo vsem tem naporom. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo predstavnikom komisije, če seveda želijo besedo. Gospod Gavineli, potem pa dobi besedo nazaj podpredsednik Vojcehovski. Komisija, izvolite. Grazie, presidente. Hvala, predsednik. Hvala lepa predvsem odboru za to razpravo. Seveda najlepša hvala tudi gospodu Vojcehovskemu za predstavljeno poročilo. komisija se strinja s tem, da bi morala biti ta razprava obveščena razprava, da bi morali izvajati zakonodajo, ki vsebuje določbe, s katerimi bi izboljšali kakovost prevoza. Zelo na kratko bi lahko predstavil sedaj tudi stališče komisije. Komisija je predstavila poročilo na to temo. V tem poročilu smo zapisali, da je čas prevoza samo eden od parametrov, ki jih moramo upoštevati pri kakovosti prevoza in pri učinku, ki ga ima prevoz na dobrobit živali. Evropska agencija za varno hrano je v svojem poročilu izpostavila, da v veliki večini primerov ni problem čas prevoza, temveč kakovost prevoza. Naprimer, kakšna je temperatura, kako se živali na tovarje in na stovarja, stovornjako in tako naprej. Pripraviti bomo morali konkretne predloge tudi za izboljšanje nadzora in sledljivosti. V zvezi s tem sodelujemo z državami članicami. O poteku dela vas bomo seveda obveščali. Hvala lepa že vnaprej za kakršen koli dodatni prispevek. Hvala lepa predstavniku komisije. Besedo bom dal nazaj poročevalcu Vojcihovskemu. Naj podarim še to, da je bila ta razprava zelo pomembna. Slišali smo kar nekaj dobrih predlogov, tudi kolegica Jegle je podala nekaj konkretnih predlogov. Pomembno je, kako hitro se bo sprejelo to poročilo, Opredeliti bi morali tudi specifične ukrepe za posebne vrste živali. Naprimer, konje je treba prevažati na drugačen način, vedeti je treba tudi, kakšne so same številke, zato da bomo lahko pretehtali načine prevoza, naprimer, ali bomo prevažali živali za zakol na drugačen način kot živali, ki so namenjene pitanju.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 preambulo, ki govori o velikosti tega eh, fenomena. Teh podatkov do sedaj nisem eh, imel na razpolago, zato hvala za to. Vsem kolegom se zahvaljujem za zelo pomembne prispevke in eh, naj se dotaknem najpomembnejših vprašanj. Gospe in gospodje, zelo sem za to, da razpravljamo o zmanjšanem času prevoza, ampak samo živali, ki so namenjene za kolo. Ne, recimo, če se eh, kmovalni konji prevažajo na neko tekmo, ne moremo tu določiti, v kolikem času naj se, eh, naj se eh, eh, skrajša čas. Torej samo eh, za živali, ki so namenjene za okolje. Nisem rekel, da eh, kmetje ne skrbijo za pogoje. Nisem rekel, da jim je vse eno. Sam sicer nisem kmet, ampak vem, da eh, so kmetje zelo zainteresirani za te pogoje. Ampak eh, eh, sami prevozniki so tisti, ki jih bolj malo uh, brigajo ti pogoji. Živali, eh, eh, torej vzrejne živali uh, imajo običajno boljše pogoje, medtem ko uh, se zelo malo skrbi za živali za, za, za zakol nekatere potujejo v verigah z zlomljenimi udi in tako naprej. Strinjam se s tistimi kolegi, ki so rekli, da tega ne smemo in ne moremo ignorirati. To so dejstva, pogoji so često dramatični, čeprav je opaziti tudi nekaj izboljšav. Presej pomembnih eh, pripomb smo slišali o majhnih klavnicah. Nisem radikalen človek, zato ne, e, mislim, da je samo prevoz e, problem. Problem so tudi majhne klavnice. O njih govorim v osmem odstavku, kjer pišem, da moramo preveriti kmetijsko politiko in da bi morali podpreti razvoj e, majhnih klavnic drugi eh, stebr bi se mogoče lahko uporabil za ta namen. Tudi predelovalno industrijo bi morali podpreti, če bi kupovala živali od eh, lokalnih rejcev. To bi lahko vključili v osmi odstavek. Strinjam se z vsemi temi mneni. Več lokalnih eh, klavnic potrebujemo Vem, da na Poljskem ni več majhnih predelovalcev mesa eh, zaradi strogih pravil, ki jih niso mogli eh, upoštevati. Gospod Anju je omenil monopol, mogoče mi je kaj ušlo, ampak z majhnim številom lokalnih eh, klavnic bi eh, premagali monopole. Kaj ti več kot je, eh, osi pardon, manj kot je klavnic, lažje je, da si ena pridobi monopol. Izjeme, hvala lepa, gospe in gospodje, da ste opazili, da sem poskušal pripraviti uravnoteženo poročilo, da sem poskušal upoštevati tudi geografske vidike, da sem to vključil v eh, poročilo. Eh, omenil sem tudi potrebo po raziskavah, ampak instrumenti, ki jih imamo do sedaj in pa povdarek na kakovosti eh, prevoza in na nazoru, to se je izkazalo za nezadostno in zato mislim, da bi morali eh, še naprej poglobljeno razpravljati o tem predlogu osmih ur. Mogoče bi to bil način, kako izboljšati prevoz kakovost prevozov. Moj namen nekako ni bil povečati birokracije. In po mojem mnenju to poročilo ne zahteva več eh, birokracije. Poročilo govori o specializiranem nadzoru institucij. Gospa Paulsen je govorila o eh, Evropskem FBI za živali ampak res potrebujemo eno institucijo, ki bi bila v glavnem zadožena za zaščito živali. Seveda se veterinarske inšpekcije tudi ukvarjajo s tem. Veliko določb imamo o dobrobiti živali, zato potrebujemo specializirane pristojne organe v državah članicah in na ravni EU, zato da bi ti specializirani organi nadzorovali spoštovanje zakonodaje. Naj ponovim. Poslušal sem svoje občutke pri pripravi tega poročila, ravno tako pa sem upošteval tudi ekonomske ocene. Vem, da se iz Poljske veliko živali izvaža v Italijo. In nekateri bi mogoče mi učitali, da delam v interesu poljskih kmetov. ampak temu ni tako. V interesu polskih eh, kmetov in italijanskih potrošnikov bi moralo biti, da bi živali bile lokalno eh, rejene, zaklane blizu kraja reje in da bi se potem prevažalo meso. Mislim, da je to usmeritev, ki bi morali slediti eh, in prepričan sem o to. Kar pa zadeva pisno resolucijo oziroma pisno izjavo, ki je bila sprejeta. Parlament ne bi smel sprejemati dokumentov, ki bi si med sebojno eh, nasprotovali, zato smo to direktivo tudi sprejeli v sodelovanju z vsemi eh, poslanci in poslankami. Še enkrat najlepša hvala, gospe in gospodje, za vaše pripombe in za uh, prijazne besede, ki ste jih namenili mojemu delu. Hvala lepa. Hvala lepa. Poročevalcu Vojtehovskemu seveda želim uspešno delo. Sejo prekinjamo, nadaljujemo ob treh. Ob treh nas čaka pomembna razprava s kolegom BGM in Kalfinom o večletnem finančnem okviru. Prosim, da ste točni. Marjan, želiš besedo? Ne? Dobro, se vidimo ob treh. Hvala lepa vsem.